dosegli, um, um, oziroma smo hitreje dosegli to, kar eh, smo želeli. Kar zadeva regionalno pokritost, nekateri to kritizirajo. Mi ne uporabljamo regionalnih kvot um, vendar upoštevamo tudi ta regionalni vidik. Um, naprimer, EFSI kaže, da je geografska diversifikacija vedno večja. Italija, f, uh, Francija in Nemčija, tu gre za infrastrukturo od 55 odstotkov e, oktobra 2016, uh, e, se je to zmanjšalo na nižji odstotek 2017. V BDP-ju uh, pa dobimo bolj pravilno številko. Um, Grčija, Estonija, Portugalska, Bolgarija in Litva so tiste države, ki so glavni prejemniki financiranja IFSI iz EIB-a 2016 in to je tudi dober rezultat. EIB zagotavlja rezultate in to je cilj tudi za prihodnost um, naša finančna moč, vključno z Junkarjevim načrtom, pomeni prispevek k ustvarjanju delovnih mest in rasti v EU in tudi za zunanje dejavnosti EU. Um, več smo kot samo skupek nacionalnih interesov in smo uh, dober primer aktivne Evrope. In eh, smo dobro delujoča evropska inštitucija, in um, Še naprej bomo mobilizirali investicije po vsej Evropski uniji. E, ukvarjali se bomo s strukturnimi naložbami, z, z, eh, izzivimi, z izzivi kohezije in predvsem, ko e, gre za vlogo Evrope v svetu, ki se dramatično spreminja. Zavedamo se svoje naloge na tem področju. Hvala, predsednik Hojer. Naslednji dobi besedo komisar Katajnen. Mikrofon, prosim. Najprej se želim zahvaliti predvsem Girgu Perinskemu, poročevalcu in drugim članom, ki so sodelovali pri pripravi poročila. To je odlično poročilo. Vsak ve, da je Evropska investicijska banka neophodno potreben partner pri financiranju infrastrukture, pa tudi MSP-jev, inovacij v različnih regijah Evrope podnebnih eh, ukrepov, trajnostni prevoz eh, in tako naprej. Eh, umetna inteligenca, komisija podpira strategijo v zvezi s podnebnimi spremembami, ki so v skladu s pariškim sporazumom povečane investicije v obnovljive vire energije, energetsko učinkovitost in krožno gospodarstvo je ključnega pomena za dosego teh ciljev, tega cilja. E, tudi svetovalne dejavnosti podjetjem, ki delujejo na relativno novih področjih, kot e, so e, krožno gospodarstvo ali umetna inteligenca, tudi to svetovanje potrebujemo. In razen tega si moramo ogledati, kako finančne potrebe se pokrivajo z možnostmi, ki jih ima Evropska investicijska banka. E, torej, treba si ogledati, ali so instrumenti Evropske unije primirni za svet, ki se spreminja. E, banka e, dosega Um, svoje cilje pri finančnih naložbah in to naš, nas veseli. E, že prej smo govorili o tem, da komisija in IIB e e zelo tesno sodelujeta pri iskanju rešitev, um, predvsem tudi za obdobje po letu 2020. IIB e bo še naprej igrala pomembno vlogo pri spodbujanju interesov EU. Uh, um, um, Torej, zunaj um, Evropske unije, in tudi pri izvajanju agende 2040. Hvala, gospod Katajnen. Kot naslednji dobi besedo gospod Dagmoth. Hvala, gospa predsedujoča. Da re, eh, parafraziram eh, slavni govor Marka Antonija v Šekspirjevem Cezarju, ki je rekel, um, prišel sem, da častim upravljanje Evropske investicijske banke in ne da jo zažgem. Zavezanost Evropske unije eh, trgovinskim bančnim praksam in izvajanje tega je impresivno. Evropska investicijska banka ima močnejše bilance kot naprimer Deutsche Bank da to izrazim v številkah. Torej, um, vlada Združenega kraljestva ima 16 odstotni delež in knjižna vrednost tega je 39 milijard evrov in želimo, da bi ta vrednost ostala. In zato je zelo pomembno, da spoštovanje trgov dobrih trgovinskih načel ne razvodeni ali se omeji s političnimi imperativi. Um, Eh, torej politizacija posojanja denarja, temu se je treba upriti. Eh, tudi, eh, ko to zahtevajo zelene stranke in tisti, ki torej so povezani z zelenimi strankami. Hvala lepa. Gospod Dartmouth. Naslednji dobi besedo za ILS. E gospod Dajč. Hvala, gospa predsedujoča, gospod predsednik, komisar, kolegice in kolegi. E, torej, ne samo zaradi vljudnosti, ampak želim res e, čestitati gospodu Belinskemu za izredno e, dobro poročilo poročilo zelo visoke kakovosti, ki eh, zelo dobro povzima to, kar eh, je parlament ugotovil v zadnjih letih v zvezi z Evropsko investicijsko banko. In razen tega to spoštuje in eh, zrcali tudi kritike, ki. Eh, E, izhajajo iz poročila Evropskega računskega sodišča. So določene težave in določene zadeve, ki so tudi pomankljivosti pri delovanju Evropske investicijske banke, čeprav Evropska investicijska banka nasplošno deluje dobro. Evropska investicijska banka je banka, to želim povdariti, in um, so problemi uh, posojanja denarja v Evropski uniji. Problemi, vendar 15 e, e, držav članic, starih držav članic so um, um, tiste, ki dobijo največ. Uh, tega denarja. In zato je treba razširiti posojanje tudi eh, na ostale države članice in na države Zahodnega Balkana. Hvala lepa. Naslednja na vrsti gospa Ela Sendar, prosim. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoča. Tudi jaz bi želela pozdraviti tako gospoda Katajnena kot gospoda Hojera. Najlepša hvala, ker ste danes z nami v tej razpravi. Uh, Najlepša hvala pa tudi kolegu Pirinskemu, ki je pripravil izjemno kakovostno in modro poročilo. Mislim, da je odlično opisal dejavnosti EIB-ja, zlasti upoštevajoč to, da se zavedamo, da lahko tudi računsko sodišče izvaja nadzor nad njihovimi dejavnostmi. Tri, te, tri točke sem želela omeniti. Prvo kot prvo. Eh, teritorijalni učinek in ravnoteže na tem področju. Leta 2018 ste povedali, gospod uh, Hojer, bo leto, kjer bomo naredili velik korak naprej v uh, tem pogledu. In zanima me, če bomo vse uvrstili v 15. razred, za Španijo, naprimer, bi bil to velik korak naprej. Potem migracije spet se soočamo s težavami, ki jih poznamo. Naprimer v Afriki in tudi v bližnjem vzhodu se je zgodilo to, da mikroposojila um, izvaja vaša banka. In to smo, s tem smo zelo uh, zadovoljni. Ampak uh, večina uh, teh posojil potem ni bila odobrenih, odobrenih in to vsekakor ni pozitivno. Potem še nekaj glede startupov, zagonskih podjetij. Tudi tu potrebujemo več financ, več sredstev, kot eh, to poznajo ZDA in me zanima, zakaj nimamo mi tega. Potem pa še nekaj glede projektov. Zelo težko je um, pripraviti številke glede tega, koliko delovnih mest smo vzpostavili s financiranjem teh in onih projektov. Tudi te številke bi bile zelo zanimive. Hvala lepa in prosim vas, da se držite časa, ki vam je dodeljen za IKR. E dobi besedo gospod Črnecki za eno minuto. Gospa predsedujoča, gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje. Prvič moramo reči, da je vaša banka policy taker in ne policy maker. Vsa vprašanja, ki so povezane s podnebno politiko, um, torej o tem odločajo države članice, ki so deležnice. In razen tega Evropska investicijska banka sledi tudi svojim političnim smirnicam, vendar mora upoštevati mandate zakonodajalcev. Junkerjeva načrt in IFSI tu so razlike. 25 odstotkov. Uh, pri vas in 40 odstotkov pri Junkerjevem načrtu. To so velike razlike in imam pa tudi še en drug eh, pridržek, ki ga želim izraziti. Projekti, ki imajo res dodano vrednost za lokalno prebivalstvo. O tem ste govorili. Včasih je to tudi malo kontroverzno. Včasih, če. Eh, podnebni cilji otežujejo investicijsko dejavnost, eh, če jih vzamemo zelo resno. Hvala. Gospod Črnecki, naslednji dobi besedo. Gospod Ali za skupino Alde, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar Kotajnen, eh, direktor Hojer, gospe in gospodje, želim najprej. Um, se zahvaliti za to poročilo. Treba je spodbujati javne investicije e, in treba je zagotoviti zaposlovanje in rast. 2015-2016 je šlo za, pet, za 400 e, um, milijard evrov in to je um, Ehm, to bo eh, ustvarilo 25 milijonov delovnih mest. Evropska investicijska banka sledi svoji misiji ehm, in to je zapisala tudi v operativni načrt. Ehm, Eh, torej, finančni viri so namenjeni štirim področjem inovacije in usposabljanja, eh, mala in srednje velika podjetja in še dva druga sektorja. Eh, MSP so dobili 40 odstotkov in to je tudi v skladu z njihovo vlogo hrbtenice evropske ekonomije. Potrebovali bi še bolj proaktivno politiko. Revizijski odbor je prišel do pomembnih sklepov in Eh, sicer um, glede finančne pozicije banke in glede finančnih tokov. Um, Treba pa je nameniti večjo pozornost eh, srednje in eh, dolgoročnim učinkom investicij, da bi okrepili gospodarsko okrivanje in da bi pomagali posib, nekaterim regijam je treba sprejeti več ukrepov. Um, EFSI uh, pri tem pomaga in tudi dosega cilje. Treba je odpraviti geografska ravnovesja um, in izboljšanje pri preglednosti. Je razvidno tudi iz tega, da se eh, sklepi, ki jih spremlja upravni odbor, sedaj tudi objavljajo in so javno dostopni. Hvala, Ali. naslednji pa dobi besedo gospod Tarant, minuto in pol. Kiitoksia, puheenjohtaja. I'm not going to assess the comparison made by the. Ne bom, eh, ocenjeval pripore gospoda Dartmouta, ki je primerjal EB z Deutsche Bank. Zelo sem pa zadovoljen, da EB ne primerjamo z Danske Bank, ki je poslovala na izjemno dvomljiv način. No, kljub vašim eh, zanikanjem pa bi bilo zelo zanimivo slišati, kaj je Olaf povedal glede vaših povezav eh, s škandalom Volkswagen. Transpe transparentnost je dobra za vse. Pa še nekaj bi želel dodati. Evropske investicije so izjemno pomembno vprašanje. Ne smemo pa ulagati v sektore, ki niso, ki ne proizvajajo obnovljivih verov energije. Hvala, gospod Tarant. In za skupino GUE dobi besedo gospod Flanagan, dve minuti. Ja, s prvimi pridržki lahko podprem to poročilo, tako da mislim, da je Perinski opravil zelo dobro poročilo. EIB bi lahko opisali kot eno izmed zgodb o uspehu Evropske unije. Zlasti v zadnjih letih je odlično videti, da se vlaga v vedno več MSP-ja in to je področje, ki ga tradicionalni bančni sistem eh, ne servisiramo, ne pomaga vem, kako težko MSP dobijo finance. Na Irskem, naprimer, tudi za najboljša majhna podjetja je to težko. Naše banke, ki so jih državljani rešili, preprosto ne posojajo malim podjetjem, ne prevzemajo svoje odgovornosti na tem področju in ne uh, ustvarjajo financ za mala gospodarstva. In tega sploh ne bi potrebovali, če ne bi prišlo zaradi ukrepanja uh, druge evropske institucije, sicer centralne banke, ki je zapisala, da je zniževanje sredstev RVC na centralni banki Irske zaradi mehanizma uh, menjalnega tenčaja je ključen korak pri odsvojitvi teh sredstev in bolj ambiciozni uh, tempo prodaje bo ogrozil to uh, operacijo. Bom prevedel to. Uh, Evro na Irskem še vedno uporabljajo kot orožje. Centralna banka je na Irskem uničila leta 2017 4 milijarde in to je eh, rezultat reševanja dveh nesolventnih bank, EBRC in pa še ne banke. In ECB eh, e je praktično to reševanje usilila irskim državljanom, izseljevala nas je. 19 eh, milijard so že uničili, eh, še dodatnih 12 pa bodo uničili v naslednjih eh, letih. In to so storili brez enega strela in brez protestov irske vlade. Še enkrat bi želel pozdraviti, Pirinsk, gospoda, pohvaliti gospoda Porinskega za pravljeno delo. Najlepša hvala tudi EIB-ju in upam, da bi tudi ECB e lahko ukrepala na tako učinkovit način. Er, er. Hvala, gospod Flanagan. Sedaj pa dobi besedo gospod Anneman za ENF. Moet volgens mij geen voertuig van politieke modeverschijnselen worden. Ja, spoštovani kolegi. Slišali smo priporočila, da bi morali razširiti investicije EIB-ja v, v zelena področja, čeprav že vlaga več kot 25 odstotkov svega portfelja v zelena področja komisija ni uspela doseči svojega skromnega cilja 20 odstotkov, EIB pa bo ulagala več v območje, ki zaostajajo, kjer eh, je vse več revnih eh, in ni zanesljivih inštitucij. Ampak eh, to ni pravzaprav vloga EIB-ja. EIB mora delovati skladno s tržnimi načeli, ulagati v transport, infrastrukturo in tako naprej. EIB mora financirati rentabilne projekte, ne pa nekih političnih projektov. Zato se bomo zdržali. Hvala, gospod Anneman. Naslednja je na vrsti gospa Gresle. Gospa predsedujoča, gospod podpredsednik, predsednik Hojar, kolegice in kolegi, ni tako enostavno. Veseli smo, da ste tu z nami tudi jaz eh, bom eh, nekaj povedala o temi. Vemo, eh, da ste dosegli velik napredek pri upravljanju banke in zato smo vam hvaležni. Smo, imamo pa tudi še določene predloge, kaj ti nekaj stvari manjka. Treba je še enkrat izpostaviti preglednost, predvsem tudi eh, prevzeti odgovornosti. Eh, Ehm, in tudi naš odbor se bo še ukvarjal s tem. Kar zadeva preglednost, ehm, lahko postanemo boljši tako pri vodilnih organih, kot tudi na operativni ravni. Z, ehm, Mislim, da ta, to prevzemanje odgovornosti, da se sicer o tem zelo lepo piše v različnih brošurah, ampak Eh, radi bi imeli več detajlov, radi bi videli, koliko stanejo ti postopki in lahko nas nadlegujete tudi z eh, spremljanjem projektov EIB po sedmih letih. Torej, dobro bi bilo, če bi imeli tak monitoring in um, morali bi tudi videti, koliko je zasebnih sredstev v teh projektih, kajti javne banke pogosto pritegnejo samo javni denar in zato bi bila pomembna tudi ta informacija in razen tega bi banka morala spodbujati več. Spodbujati tudi udeležbo žensk, obdaja, obdaja v sedem moških, lepo bi bilo, če bi tudi kakšna ženska bila vmes. Hvala lepa, gospa Gresle. Naslednji pa je na vrsti gospod Liberacki za minuto. Hvala. Gospa predsedujoča, gospod komisar, gospod predsednik, do, ne bom vprašal po tej eh, kvoti žensk, temveč govoril bom o bančnih zadevah. Pedinski je bil zelo dober poročevalec. Zdrava institucija, eh, ki je usmerjena v uspeh, uspešnost, torej ta institucija, deluje in tudi um, dosega zastavljene cilje. In ta banka izvaja dobre naložbe. Vi ste investicijska banka in želim izraziti svoje zadovoljstvo nad tem, da EIB financira rast in razvoj. In zato imam tudi določena pričakovanja. In sicer, eh, če bi povezali sredstva IFSI in EIB, bi lahko zagotovili tudi mešano financiranje z zasebnimi viri. Eh, to bi še lahko povečalo obseg naložb. 2017 se je regionalno oziroma geografsko ravnovesje malo izboljšalo, pa tudi tu uh, um, vam želim sporočiti naslednje. Um, treba je se bolj posluževati tudi sodobnih instrumentov v finančnem svetu in to je treba zagotoviti predvsem v državah, kjer se to še ne dogaja. Hvala tudi za dodatnih sedem sekund, ki ste mi jih odobrili. Hvala lepa, gospod Liberacki. Naslednji dobi besedo gospod Marijas za eno minuto. Spoštovani gospod Hoyer, tišina je zlata, tako pravimo. Ničesar niste omenili glede Fraporta in prej sem vas vprašal glede tega. Tu investitorji naj vlagajo s svojim denarjem, ne pa da uporabljajo evropska sredstva za to, da potem kupujejo uh, našo infrastrukturo. Uh, Eh, letališče v Atenah. 250 milijonov so tuji investitorji dobili iz EBA, zato da so pogodbo podaljšali za 20 let. 1,5 milijardi ste dali, ste dali multinacionalkam kot eh, BP in tako naprej. In gospod Katajnen vas ni uspel zavarovati, zato ker so ta sredstva, ki jih, jih dajete MSP-ju, zares drobiš. 200 milijonov ste dali za Fraport, 150 eh, milijonov za to, da so kupili um, grško telekomsko podjetje, Deutsche Bank, več kot 300 milijonov ste dali francoski multinacionalki, 700 milijonov iz EFSI-ja je šlo za tak. Zato Grči gre tako zelo dobro. Zato, ker je ta sredstva, ta sredstva so bila namenjena Grči, prišla pa so v roke, v roke multinacional. Hvala. Naslednji je gospod Van Nistelrooy, prosim. Požitr. Eh, eh, spoštovani gospod predsednik, eh, spoštovani gospod komisar, par komentarjev bi podal v luči regionalne politike. Vloga Evrope je izjemno pomembna za regije in gospod Hojer je na zelo zanimiv način predstavil to, kako poskušajo vzpostaviti ravnotežje v Evropski uniji in kaj počnejo v zadnjih desetih letih v časih gospodarske recesije. In odlično je, da pač delate v to smer. Gospod Pirinski je tudi zelo izčrpno obravnaval teritorijalno razsežnost, ki je v Evropi zelo pomembna. To je dobrodošlo. Potem kot drugo, vaša posvetovalna vloga včeraj. Uh, ste govorili z nami o InvestEU. To je novo področje, kjer boste aktivni in mislim, da moramo tam opraviti veliko bolj ciljno usmerjenega dela, eh, imeti programe za regije in tako naprej. Trenutno je pač situacija taka, da gre ogromno denarja v to, tudi svetovalci so bili dani na voljo, ampak zaenkrat projekt se še ni, še ni zaživel, kot bi si mi to želeli videti. Eh, Tako da upam, da bo InvestEU nekako uh, zapolnil te vrzeli. Potem tretja zadeva, ki jo želimo omeniti. V InvestEU imate manj eh, ekskluzivni položaj in dobro bi bilo, če bi delali za partnerji. Ena plus ena je tu lahko enako tri. Mislim, da nima smisla čakati na druge za inicijative. Komisar je včeraj povedal, da bo InvestEU bolj temeljil na politikah, usmirjali ga bodo politike. In vem, da boste vi poročili o tem in o Jaspersu. In odlično bi bilo, če bi lahko uh, več povedali o tem že danes. Gospa Gresla ima prav, delati mora tudi na sistemu upravljanja. Najlepša hvala, gospod Van Nistelrooy. kot zadnji govornik na seznamu dobi besedo gospod Kelly in minuto in pa imate. Lepo pozdravljen, gospod Hojer, v tej hiši vas ne vidimo pogosto, pač ne delate v tem mestu, ampak večja, odlično je, da ste danes z nami tu in da se lahko z vami pogovorimo o različnih zadevah. To je tudi za nas priložnost da pač pohvalimo EIB za dobro upravljeno delo, okrepili ste naložbe in zlasti ste pomagali ustvariti eh, gospodarsko rast. Več kot eh, eno, en bilijon ste uspeli eh, zagotoviti za naše gospodarstvo v zadnjih letih in na ta način tudi pomagali državam članicam iziti iz te recesije. To je bilo. To je zelo lep dosežek. Prav tako ste odprli Eh, podružnico v Dublinu z gospodom Murphyjem um, in tudi njega bi želel eh, pohvaliti za dobro opravljeno delo. Zanimim pa z gospodom Katajnom, nam smo odlično sodelovali, ko smo organizirali seminarije za EFSI um, na Irskem, ki so bili izjemno uspešni. In kot poročevalec smo na odboru za, industri, kot, smo na odboru za industrijo glasovali danes o programu InvestEU in želimo videti, da se več sredstev nameni MSP-jem. Želi se, oziroma strinjam se s poročevalcem in sicer MSP-jem moramo ponuditi tudi več svetovanja, da bodo videli, kje so priložnosti. Pozdravljam to, kar ste povedali, odlično je tudi to, kar ste povedali glede Brexita, ampak upam, da bodo države članice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 EFSI dobro deluje in to nas veseli, ampak učinek vzvodja morda ni točno tak, kot je bilo načrtovano. Morda so bili načrti preveč optimistični. Geografske razlike se zmanjšujejo, vendar se to dogaja bistveno prepočasi. Tisto, kar je tudi pomembno, so naložbe v vesoljske tehnologije tu bi dejansko morali narediti kaj več. In uh, seveda jim je najpomembnejši vidik vsega načrtovanje. Tu ne gre za kritiko tega, kako delate. Vse, kar smo slišali, je bilo zelo zanimivo. Predsednik je presegel svoj čas za govor za 300 odstotkov, gospod Katajnen pa je iz izkoristil samo 60 odstotkov svojega. Bolj natančni moramo biti. Najlepša hvala. Še gospod Polčak, da bi besedo izvolite. Se vedom eh, pozice Evropske investične banke. Ja, najlepša hvala za besedo. Vsi se zavedamo, kako posluje EIB. Njihova strategija je, da vlagajo v strateško področje, v trajnostno rast in v Eh, zaposlovanje. To je za naše MSP izjemno pomembno, izjemno pomembno pa je tudi to za eh, tiste regije, ki zaostajajo. Na ta način tudi zagotavljajo eh, ozemljsko, torej teritorijalno kohezijo. 40 odstotkov investicij EIB-ja je bilo namenjenih MSP-jem in prepričan sem, da so na tem področju izpolnili vse cilje. Bi pa pozval k večji previdnosti pri posojanju sredstev. Posojila, posojila morajo biti učinkovita, ampak finančni trgi so izjemno nestabilni, zato moramo biti izjemno previdni pri posojilani dejavnosti. Najlepša hvala. Ja, Najlepša hvala, gospod Polčak. Zdaj pa, da bi besedo komisarke Tajnen, izvolite. Najlepša hvala. Tudi sam bi želel uh, pohvaliti poslanca Kelija za upravljeno delo v svojem volilnem okrožju. Vem, da ni edini, ki je uh, organiziral, kar je organiziral, ampak želel sem ga izpostaviti njega, zato ker je storil točno to, kar je treba storiti. Našim podjetjem je treba povedati, kaj je na voljo in kako lahko izkoriščajo EIB, e kaj lahko črpajo iz EFSI-ja. Če ne, pač obstaja tveganje, da ljudje sploh ne bodo vedeli, kaj imajo na razpolago. Evropske inštitucije in eh, naši finančni inštrumenti niso izjemno preprosti. To ni pač neko normalno bančno posojilo iz eh, lokalne bančne poslovalnice. Zato je treba organizirati to vrstne seminarje. Nekatere države članice so imele več koristi, so črpale več sredstev iz EFSA kot ostale in predvsem zato, ker so tam imeli aktivne politike ali pa aktivne javne organe, ki so jasno povedali državljanom in podjetjem, kaj imajo na razpolago. Kot drugo, želim se zahvaliti poslancem za civilizirano in razmeroma konsenzualno razpravo glede teh razprav. To je odličen, odlična osnova za nadaljne pogovore. Hvala. Najlepša hvala, komisar Katajnen. Kot naslednji dobi besedo predsednik Hojer. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča v dilemi sem, zato ker so me prej kritizirali, da sem govoril predolgo, moram pa odgovoriti precizno na 20 vprašanj, tako da se bom že vnaprej upravičil, če ne bom odgovoril na vsa vprašanja, boste pa kar se da hitro dobili odgovore na vaše vprašanje, takšen ali drugačen način. Splošni komentarji najprej, najprej regionalna distribucija. To gre že rahlo na živce, moram priznati. Vsi imate občutek, da je vaša država dobila en promil manj kot soseda in potem se pritežujete glede regionalne distribucije. Povedal sem vam, kakšne so številke za EFSI in nasplošno pri vseh projektih EEB, eh, pa imamo distribucijo, ki temelji na BDP-ju in to kaže, da Grčija dobi največ, potem Cipr, Portugalska, Hrvaška eh, in Poljska na petem mestu. Je to tako zelo narobe? To so točno prioritete, ki jih od nas tudi pričakujete. In mislim, da smo dosegli lep napredek pri tem vprašanju. Potem drugo, druga zadeva. Infrastruktura, še to želim omeniti. Danes sem to večkrat slišal in Evropska unija um, ima težave z infrastrukturo, zlasti kakovostno infrastrukturo. Ne ulagamo dovolj v vzdrževanje infrastrukture, rezultat tega pa je strukturni propad naše infrastrukture in to moramo nasloviti. Veliko bolj seksi je seveda graditi nove zadeve. Uh, uh, vzdrževati stari, pa manj. Ampak kljub vsemu se moramo tega loteti. Potem še eno zelo zanimivo vprašanje, gospa Laja Sander, vi ste ga postavili glede zagonskih podjetij. Imamo resno težavo tu. Uh, glede to vrstnih finan glede, uh, financiranja zagonskih podjetij v Evropi. 75 odstotkov vsega um, uh, financiranja podjetij poteka preko uh, bank in to je problem. Zdaj je ravno obratno. Zato včasih potrebujemo uh, oziroma ko nek eh, inteligenten izumitelj od, izumi nekaj novega, od, ustvari nov trg, razvije nov proizvod in zna biti izjemno, uh, pome, izjemno uspešen v zagonski fazi, potem pri rasti pa nimamo dovolj inštrumentov pri financiranju te faze razvoja podjetij. Odlično bi bilo da ima tudi EIB inštrument za to vrstno financiranje. Včasih imamo zelo obetavne projekte, potem se jih v Evropi ne razvije, razvijejo drugot in zaslužijo ogromno. Izmerimo pa vse dejavnosti, ki jih izvaja naša banka. Lahko vam kasneje eh, predstavimo tudi bolj podrobne številke. Naše analize kažejo, da smo v letu 2018 financirali 258 tisoč eh, MSP-jev in na ta način zagotovili ohranitev 3,7 milijona delovnih mest. Mislim, da moramo na malce bolj odmev način objaviti te številke. Potem financiranje, dolgoročno financiranje. Dame in gospodje, nekateri želite na nas gledati kot na komercialno banko, spet drugi pa mislite, da smo politični inštrument. Oboje smo pravzaprav. Uspešni moramo biti na različnih področjih, kot so to komer komercialne banke, zato ker se financiramo na kapitalskih trgih. Zato pa moramo imeti zaupanje investitorjev. Če ne, nam pač ne bodo dali, oziroma ne bodo kupili 70 milijard naših obveznic na leto. Kot drugo, Po drugi strani pa moramo slediti tudi nekih, nekim javnim ciljem. Uh, cilje postaviti vi, svet in uh, komisija. Spraviti moramo to eh, vlogo uh, javne inštitucije z neko komercialno platjo, ki jo tudi moramo odigrati. Glede transparentnosti, gospa Gresle. Strinjam se z vami in mislim, da uh, smo dosegli nek napredek, kljub vsemu pa se lahko tudi tu še izboljšamo. Obstaja eno področje, pravzaprav dve krajši zadevi. Prvo kot prvo, zavedati se morate, da je EIB um, zelo, zelo uh, majhna inštitucija. 3500 uh, oseb imamo zaposlenih, to se sliši ogromno, ampak uh, poslujemo v dvakrat večji meri kot Svetovna banka. V, in osemkrat več kot Evropska banka za obnovo in razvoj. Pa imajo oni eh, več, eh, manj zaposlenih, pa vseeno. Včasih nas kritizirajo, da nimamo uradov v vseh eh, državah članicah Evropske unije, ampak jih nimamo predvsem zato, ker želimo biti učinkoviti. Želimo biti na razpolago posod, vseeno pa ne želimo, da bi se ti stroški preveč razpasli. Pa še nekaj glede uh, predstavnik, glede spolov, gospa Gressler. Vsakič, ko uh, neka država članica poda nov predlog za upravni odbor in ko bo država članica predlagala žensko, bom z veseljem sprijel ta predlog. Španija to ravno kar storila, to je odlično, ampak to pač ni v rokah. Uh, banke. Države članice so tiste, ki, pri, ki predlagajo osebe na upravni odbor. Kar zadeva uh, menedžerje, pa smo naredili lep napredek v zadnjih sedmih letih. Na začetku smo imeli 18 odstotkov, zdaj pa imamo 26 odstotkov žensk na najvišjih položajih. Tako da gremo uh, v pravo smer, čez noč se to pač ne bo zgodilo, zato ker morate par let karijere vseeno imeti na banki, predem greste više. Ampak vam obljubljam, da se bom zavedal tega, kar ste omenili pri vseh odločitvah, ki jih moramo sprejeti glede kadrov. Seveda pa ne moremo diskriminirati uh, tudi moških. Seveda. Hvala. Uh, uh Najlepša hvala, generalni direktor. Naj izpostavim to, da nisem posem prepričana, da je želel gospod Zdrojevski, da vi govorite manj. Morda pa je hotel, da podpredsednik kar tajnem govori dlje. Je pa vsekakor velik privilegij, da ste danes z nami tu. No, zdaj pa dajem besedo še poročevalcu, gospodu Prinskiju, ki bo zaključil uh, razpravo. Gospod Prinski, izvolite. Ja, najlepša hvala. Prvo kot prvo bi želel uh, se zahvaliti vsem tistim, ki so pohvalili poročilo. To je poročilo, ki ga je pripravil celotni odbor. Sam si pripisujem določene zasluge odbor, v imenu odbora v zvezi s tem, kar je omenil gospod Hojer. Sicer, da imamo za več transparentnosti, več odgovornosti. Mislim, da je to lep primer uh, koristnosti to vrstnih razprav in to vrstnih poročil. Tako da mislim, da sem lahko sprič, smo lahko spričali, da ga smo zadovoljni. Tudi jaz bi se želel vrniti na ta geografski aspekt. Predsednik nam je navedel številke, ki uh, kažejo tudi na to, da se vsi zavedamo, da je treba zagotoviti boljšo porazdelitev, ampak eh, razmerje 80-10 eh, ni vzdržno. Tako da tu je treba se lotiti tudi tega vprašanja, tega izziva. In ne na zadnje, ne omenim še to, da je, vrst, da je ta razprava, ki smo imeli, in dejstvo, da je bil predsednik uh, zelo nam na razpolago, tudi strastno govorijo na koncu in mislim, da je to lep znak za uh, eh, prihodni napredek. Hvala. Thank you very much. Um, Najlepša hvala, gospod Pirinski. S tem smo tudi eh, zaključili razplavo, razpravo, glasovali bomo jutri. Zdaj pa kratko sporočilo. Po posvetovanju s političnimi skupinami, predsednik želi. Eh, predlagati sledeče parlamento in sicer, da bi spremagali dnevni red. V četrtek bi razpravo o situaciji o togu predstavili na kasnejši del našega zasedanja. Bi kdo ogovarjal temu? Ne. Prav potem s tem tudi potrjujem to spremembo. Ja- Zdaj pa lahko nadaljujemo. Gremo na naslednjo točko dnevnega reda. In gre za poročilo gospe Gardija Zabal-Rubijali in gospoda Sarvame o zaščiti proračuna Unije v primerih splošnih pomankljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah. Najprej dobita besedo oba poročevalca. Gospa Gardija, Gardija Zabal-Rubijali, štiri minute imate. Ja, najlepša hvala. Zadnjič me je eh, nek novinar sprašoval, če potrebujemo to uredbo in moj odgovor je bil jasen. Ja, seveda potrebujemo to uredbo. Večkrat smo se pogovarjali o kršitvah eh, pravic temeljnih eh, vrednot v Evropski uniji in videli smo, Eh, kako počasni so inštrumenti, ki jih trenutno imamo. Evropska unija je skupnost, ki temelji na skupnih vrednotah, ki jih moramo zagovarjati in breniti in spoštovati kot državljani in kot države članice Evropske unije. To ni neka Evropa a la carte, kjer si lahko sami uh, odločamo, ali bomo spoštovali, bomo imeli samo pravice, ne bomo pa spoštovali dožnosti. Ko država članica vstopi, mora spoštovati celo vrste različnih pogojev, politični pogoji, eh, fiskalni, pravosodni in tako naprej. Zelo strogi so ti pogoji, zato eh, kandidatke čakajo več let na vstop. In enkrat, ko so notri v Evropski uniji, kaj se zgodi? Enkrat, ko naredimo ta izpit, lahko počnemo karkoli eh, želimo? Ne, seveda ne. Ta izpit mora trajati vedno in če pride do pomagljivosti, jih je treba odpraviti in če se jih ne odpravi, moramo imeti dober in učinkovit sistem sankcij. Moram priznati, da bi mi bil ljubši sistem neposrednih sankcij, ampak pogodba tega ne omogoča. Zato je komisija podala zelo inteligenten predlog in uporabila orodja, ki jih ima na voljo, sicer Evropski proračun. Uh, In, ampak kot sem že povedala na odboru za proračun, menim, da je Evropska komisija izgubila odlično zlato priložnost, če bi združili ti dve ideji, ki sem jih ravno kar omenila in sicer spoštovanje vrednot Evropske unije za zaščito proračuna, potem uh, bi, ni dovolj, da govorimo samo o eh, vladavini prava. Govorimo o vseh vrednotah iz drugega člena. Uh, Eh, pogodbe, naprimer človeško dostojanstvo, človekove pravice, solidarnost, pravica, tolerantnost, vse to bi morali vključiti, ne pa samo vladavino prava. In na ta način smo izgubili priložnost. No, res pa je, da moramo zaščititi tudi evropski proračun. In eh, največji napad na evropski proračun in na, in na, eh, na evropski, evropska sredstva je um, nepravična konkurenca in pa goljufije. Zato Menim, da bi to moral biti tudi eden izmed kriterijev, ki ga preučujemo in, če ni spoštovan, sankcionirati. Ne moremo govoriti o solidarnosti in pravici, če eh, pred davčno nepravičnostjo se obrnemo stran. Naš parlament eh, je že večkrat razpravljal o namenu te uredbe, prav tako pa smo se eh, pogajali o treh aspektih. Prvo kot prvo, zaščita končnih upravičencev. Eh, če bomo imeli sankcije preko evropskega proračuna, bomo morali biti zelo previdni pri mehanizmih, ki jih bomo uporabljali. Te sankcije morajo udariti tiste, ki kršijo pravila, ne, pa, eh, ne smemo pa Eh, kaznovati končnih eh, upravičencev. In mislim, da smo uspešno delali in eh, našli dobre rešitve za končne upravičence. Drugo področje, na katerem smo prav tako delali, panel strokovnjakov. Sprejem, sprejemanje odločitev po to uredbo bo zelo delikatno vprašanje. Komisija mora imeti na voljo vse razpoložljive informacije, da sprejme objektivno, argumentirano eh, odločitev, ki ne bo uh, pristranska. Zato moramo imeti panele strokovnjakov, ki bodo svetovali Evropski komisiji v zvezi s tem. In potem ne nazadnje uloga uh, eh, parlamenta. Komisija je predlagala, da bi imeli mi kot parlamentarci samo ulogo opazovalcev. To je nespremljivo. Govorimo o proračunu in mi smo proračunski organ, kot tudi svet. Tako da moramo imeti glas in glasovalno pravico. Želela bi uporabiti nekaj, kar sem povedala že do povdan v, v razpravi s predsednikom španske vlade. Sicer prišel je čas, da, mora, da zavarujemo naše vrednote, zaradi, zaradi katerih je ta evropski projekt tako edinstven, kot je. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Sarvama. Tudi vi imate štiri minute. Izvolite. Dobro, pohem jaz honourable commissioner oettinger democracy. Najlepša hvala. Demokracija ni nikoli samoumevna, nikoli. In to je nekaj, kar moramo vedno imeti v mislih. Ena od najpomembnejših zadev, če ne najpomembnejša zadeva za ohranjanje demokracije v katerikoli državi, je vladavina prava. Ko je vladavina prava pod vprašanjem, se odpre Pandorina skrinjica, kajti, dragi kolegi, demokracija ni nikoli popolna. Demokracija na podlagi volitev lahko pripelje do vlad in voditeljev, ki so se pripravljeni eh, lotiti odpiranja te pandurine skrinjice in tvegati. Eh, morda eh, postavijo pod vprašaj tradicionalno eh, pojmovanje države, morda se obrnejo na eh, tisk in medije, morda uvedejo zakonodajo, zaradi katerih državljanske organizacije teže delujejo in teže izražajo svoje stališča. In na tak način, seveda, to vrstni voditelji jasno spodkopavajo vladavino prava, ki je ključni steber demokracije. In nažalost, kolegi, je to zgolj dejanski opis tega, kar se dogaja tudi znotraj Evropske unije danes. Če torej želimo zavarovati demokracijo kot tako, moramo zavarovati pravno državo. Že leta je boleče očitno, da obstoječi pravni mehanizmi v Evropski uniji ne preprečujejo vladam, da bi odpirale to pandorino skrinjico. In to je razlog, zakaj je pred nami zdaj ta izredno pomembna uredba. Vsekakor potrebujemo mehanizem, s katerim bomo uvedli konkretne posledice za države, ki skrenejo z poti. In zato je komisija sledila volji našega parlamenta, naši resoluciji o večletnem finančnem okviru ter predlagala proračunsko zakonodajo v postopek soodločanja. Na podlagi predloga komisije in našega poročila bi zato, da bi zavarovali finančne interese Unije v primeru pomankljivosti na področju pravne države, mora Unija imeti možnost uveljavljati kaznovalne ukrepe, med katere sodi eh, zmanjšanje začasno ustavitev ali celo prekinitev dostopa do financiranja Evropske unije glede na resnost in obseg pomankljivosti. Naj izpostavim pet stvari, ki jih je nujno potrebno razumeti v zvezi s tem zakonodajnim predlogom. Prvič, pravna podlaga za ta predlog je finančna uredba. Ne gre za sedmi člen, gre za zaščito dokoplačevalskega denarja in evropskega proračuna. Drugič, želimo napisati zakonodajo, ki bo eh, enakopravna eh, oziroma enako obravnavala vse države, kajti pravna država je lahko ogrožena kjerkoli. Tretjič, Zaščititi želimo končne upravičence do evropskih sredstev, torej raziskovalce, državljanske organizacije, običajne državljane. Ti ne smejo trpeti na račun uh, zmanjševanja ali zamrzovanja sredstev. Govorimo četrtič o eh, splošnih pomankljivostih v zvezi s eh, pravno državo, Te morajo biti jasno dokazane, preden so lahko ti ukrepi sprejeti. In pa parlament je enakopraven s svetom v postopku soodločanja in uh, upam, da bodo na podlagi tega vsi poslanci in poslanke preučili to poročilo in ne dvomim, da boste tudi sami uvideli, da je pomembno podpreti ta predlog in nam dati mončan mandat za trilog kajti nič v današnji Evropi ni tako pomembno kot pravna država. In pa za konec naj se še iskreno zahvalim svoji soporočevalki in ji čestitam za odlično delo na tem poročilu. Hvala. Kitos, edustaja Sarvama. Ja sitten... Najlepša hvala, gospod Sarvama. V imenu odbora Libe. Gospa Sargentini, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Zelo me veseli, da imam možnost eh, nadomeščati svojo kolegico iz Zelenih, ki je pročevalka v odboru Libe, ampak tako kot ona sem tudi sama prepričana, da je to poročilo nujno potrebno. Potrebujemo nov nabor orodi v naši skrinici, zato da bomo lahko zagotovili, da države članice. Eh, ukrepe, kot je potrebno. Naša odgovornost je, da ne prihaja do zlorab državljanov. Potrebno je zagotoviti neodvisnost, pravno državo in spoštovanje teh temeljnih načel. Mora biti del našega nabora urodij, s katerim zagotavljamo, da Evropska unija dobro deluje govorimo o evropskih vladah in tu imamo v mislih Mačarsko, ki eh, se lahko lotevajo samo poveličevanja in eh, vseh eh, vrst projektov na, za lastne interese in zagotoviti moramo, da to ne bo sprejemljivo in da ne bo ostalo nekaznovano. In temeljne pravice nikakor niso nek pododdelek, pravne države. Gre za ključen element in zato vas prosim, da podprete predlog spremembe 72 odbora Libe, ker bi s tem poročilo dejansko še izboljšali. Najlepša hvala, gospa Sargentini. Hvala, da ste nas eh, opomnili na to, da gre pravzaprav za stališče oziroma delo gospe Terry Cabras. Kot naslednji pa dobi besedo komisar Oettinger. Izvolite. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Uvodoma naj se v imenu komisije zahvalim vsem, ki so sodelovali pri pripravi poročila obema soporočevalcema, pa tudi vam, gospa Sargentini, za zelo strokovno temeljito in kakovostno delo in obravnavo našega predloga, ki ste ga sicer sprejeli, vendar ste ga želeli nadalje izboljšati. Zato se vam zahvaljujem in vam izkazujem spoštovanje. Predlog uredbe, ki ga je pripravila komisija, se nanaša na zaščito proračuna Evropske unije, pri splošnih pomankljivostih v zvezi z načelom pravne države. In sicer gre za to, da bi v prihodnje v okviru proračunske politike imeli instrument, s katerim bi lahko zaščitili Evropo, njen proračun in državljane pred zlorabami, goljofijami in nepravilnostmi vseh vrst. In mislim, da je taka zaščita zelo pomembna in da bo zelo pomembno, kakšen bo končni dogovor, ki ga bo parlament lahko dosegal s svetom. To vrsten instrument bi pravzaprav morali imeti že zdavnaj. To, kar predlagamo zdaj, je zgolj logičen naslednji korak. Uh, In če v naših proračunskih programih, ko govorimo o eh, podpiranju programov in projektov, eh, kjer eh, potrjujemo programe, če tam pride do sporov s partnerji, z upravičenci, z regijami ali občinami in če lahko v teh postopkih zadeve pridejo tudi pred sodišča, se moramo biti sposobni v vsaki državi zanesti na to, da so sodišča neodvisna, da iz, so zavezana pravni državi, da je vladavina prava prisotna povsod. Države članice morajo že zdaj dokazovati, da njihovi postopki in eh, pravila za pridobitev evropskih sredstev Eh, so ustrezna in v zadostni miri preprečujejo goljufije oziroma zlorabe. S tem predlogom pa bomo še okrepili naš nabor orodij, povečali bomo avtoriteto nas kot Evropske unije. Doslej namreč nismo imeli mehanizma za zaščito sredstev naših davkoplačevalcev. V primeru splošnih pomakljivosti v zvezi z načelom pravne države. Eh, in mislim, da je pomembno, da se osredotočamo na varovanje finančnih interesov unije. Sedanja opredelitev področja uporabe eh, tega eh, zakonodajnega predloga zagotavlja ustrezno ravnovesje med tem mehanizmom in drugimi obstoječimi mehanizmi, naprimer sedmim členom pogodbe. Ne gre pa tu za sankcije, gre za zaščito evropskih sredstev, da se na ta način zagotovi eh, gospodarnost in pravilno izvajanje proračuna na evropski ravni. Predlagamo torej transparenten in mehanizem eh, in objektiven mehanizem, kajti. Uh, ključno je, da so posledice vedno sorazmerne z vrsto in obsegom nepravilnosti oziroma pomankljivosti. Pride lahko do znižanja ravni sredstev ali celo za zamrznitev ali neizplačilo. Kot rečeno, vedno v sorazmerju z pomankljivostmi in z resnostjo. Pomembno je tudi omeniti, da končni uporabnik, eh, državljan, študent, kmet, eh, pri tem seveda ne sme biti žrtev. In projekti in državljani morajo dobiti tisto, kar pričakujejo. Eh, breme mora iti na račun države, ne na račun naše civilne družbe, naših študentov, raziskovalcev. Eh, in eh, upravičencev na splošno. Če bo komisija imela razlog za to, da sprejme sklep, da obstaja splošna pimankljivost in če bi lahko bili ogroženi finančni interesi unije, potem bo sprožen postopek. Ta postopek pa lahko vodi v sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov. Pri tem je seveda potrebno upoštevati eh, odločitve sodišča, poročila računskega sodišča ter eh, stališča nekaterih organizacij. Preden sprememo odločitev, moramo eh, prisluhniti tudi stališču zadevne države članice, ki se ima možnost izreči. Poleg eh, sveta pa tudi parlament enakopravno eh, sodeluje v postopku odločanja in mislim, da je tak pristop pravilen in ga tudi sam podpiram. Postopek odločanja pa mora vendarle biti hiter in učinkovit, kar se da eh, nebirokratski in skladen s pravno državo, seveda.